Hvala, gospa predsedujoča. Eh, ne bi želel zlorabljati potrpežljivosti parlamenta, vendar pa bi želel eh, poslancem in ehm, eh, kolegom tu posredovati nekaj informacij in eh, kot komisar odgovoren za to področje eh, sem našel na svoji mizi dva projekta, eh, ki naj bi dala na voljo moderna in učinkovita sredstva. In ta projekt Ta projekt je pravzaprav predmet konsorcija Eh, informatičnega konsorcija. Pogodba je bila podpisana leta 2000, 2005. Eh, Gre za kompleksen projekt, tehnološko kompleksen projekt, eh, kaj ti šlo naj bi za interakcijo med centralnim sistemom in nacionalnimi sistemi na podlagi zelo zahtevnih specifikacij. vedno sem eh, skušal parlament eh, čim bolj obveščati o tem napredku in eh, v času med februarjem in julijem sem pisal Žerarju Dipreju, Eh, iz eh, eh, ustreznega odora, odbora parlamenta, da bi ga o tem informiral. Gospodu Koelju sem posredoval kopijo te korespondence, kajti vi ste tisti, ki običajno poročate o teh sistemih oziroma tem področju. Zato bi želel danes eh, spet v duhu te eh, transparentnosti dati nekaj eh, informacij. Res je, da kot je to primer večine velikih industrijskih projektov, ta projekt predstavlja nekatera tveganja z proračunskega vidika. Res je tudi, da situacija z vidika SIS 2 Eh, ni idealna. In ne glede na vso mobilizacijo ekspertov komisije, držav članic, eh, se ta projekt SIS-2 eh, še vedno, še vedno pravzaprav pred mnogimi ovirami, kar pa zadeva projekt VIS, gre za projekt, ki vstopa v pomembno območje in sicer gre za začetne specifikacije, ki so otežile izvedbo predvidenih preskusov. S ob soglasju držav eh, naj bi eh, prenova teh specifikacij pripeljala do uresničitve teh preskusov oziroma testov, kar zadeva SIS 2 ob tesnem sodelovanju s predsedstvom eh, sedaj komisija eh, pripravlja smernice eh, za, za sestanek sveta junija meseca in vse zadevne zainteresirane strani so sedaj vključene v tehnično, eh, v eh, tehnično plat tega projekta Milestone in sicer zato, da se zagotovi, da vse to sloni na racionalnih osnovah. In v tem okviru je eh, komisija potem izpogajala potrebne prilagoditve, zahtevane prilagoditve. In kot prva faza in gre za milijon 26 eh, eh, tisoč evrov. Hkrati pa so naše službe okrepile nadzor projekta, spremljanje projekta in ravno tako predvidele pogodbene eh, penale za to, da bi izvedle pritisk na, na izvajalce in v petek zvečer sem se srečal z generalnim direktorjem eh, podjetja, ki je zadolženo za podjetje, ki me je informiral o sprejetih ukrepih za razreševanje tehničnih problemov. In eh, na zadnje, eh, iz eh, previdnosti, kot je to predvidel jun, junis, eh, kot je bilo predvideno na junijskem zasedanju. Gre za pripravo eh, potem tudi možnih alternativnih scenarijev in sicer, eh, če eh, predvidena tehnična rešitev ne bi uspela. Da eh, bi upoštevali vse te podatke, kakor tudi nov koledar, novo časovnico, moramo uh, sedaj upoštevati to stvarnost in jo prenesti na zakonodajno raven. Zato je 29. septembra prišlo do predloga, predloga uh, dopolnil oziroma predloga sprememb, v zvezi s katerimi uh, je. Uh, Bilo zaproše, je bil parlament zaprošen za mnenje. Kar zadeva projekt VIS, Na centralni ravni je izvajalec aprila 2009 začel eh, s potrebnimi eh, preskusi za ugotavljanje napredka. Ta izvajalec eh, še ni pravzaprav zadostoval te zadostil vsem zahtevam eh, na različnih ravneh testa in zahteval dodatno obdobje, eh, ki mu je tudi bilo zagotovljeno. Eh, komisija je začela z izvajanjem sankcij za sankcioniranje tega odloga oziroma zamude. Izvajalec sam pa je predvidel ustrezne korektive. Lahko se vprašamo, eh, torej, ali eh, glede na to, na eni strani se zdi, da je STT da je STT eh, poteka dobro, eh, zaključil naj bi se do 11. novembra. Države članice pa morajo hkrati prilagoditi lastne sisteme, da bi lahko izvajale oziroma uporabljale viz. Vsaj tri države članice pa so pri tem naletele na velike težave. Zamude, ki prihajajo iz teh treh držav, pa so še večje kot zamuda, ki obstaja na ravni centralnega oziroma osrednjega sistema. Trenutno z državami članicami delamo na podrobni analizi za to, da bi opredelili novo časovnico za lansiranje sistema VIS. Potrebujemo v ta namen pravzaprav na podlagi kampanje testa imeti eh, natančen pogled v srednji sistem. Po mojem sestanku eh, prejšnjega petka lahko rečem, da se mi zdi ta datum 11. september datum, ko bomo izvedeli, ali so trenutno potekajoči testi pozitivni ali bo izid eh, teh preskusov pozitivn. Kaj ti gre za cilj polne operativnosti teh eh, testov za zagotavljanje potem delovanja sistema VIS. In čim bomo to lahko določili, vas bom o tem tudi informiral. Uprostite, da sem bil nekoliko dolg vendar pa sem želel to predstaviti, da bi imeli podroben pogled v to, kako napreduje ta oba sistema in res je, da nima smisla, da si skrivamo težave. Tu gre naprimer za tehnične, eh, tehnična tveganja in ostala tveganja, ki so s tem povezana in to je potrebno seveda v polni meri upoštevati ob upoštevanju eh, odgovornosti na eni in drugi strani kar zadeva skupni znesek proračuna za SIS-2, eh, ta znaša nekaj več kot 80 milijonov. Kar zadeva eh, to vsoto, nekoliko več kot polovico, 44,5 eh, je bilo do danes že izplačanih. Skupna vsota, ki jo je že angažirala komisija, pa predstavlja 74,5 eh, eh, milijona. Kar zadeva izvajanja proračunskih sredstev, 3,3 eh, milijona je vsota, ki je bila do danes porabljena. To so številke, ki so, ki so pravzaprav takega reda, kot ga najdemo tudi drugje na svetu. Toliko sem eh, želel informirati parlament, gospa predsedujoča, glede na vse, do česar lahko še pride in lahko vpliva na eh, proračun in eh, pravzaprav tudi na vplivanje eh, teh sistemov. Res je, da če nam bo uspelo z visom in sisom 2, eh, bo Evropa tako dobila eh, dva najučinkovitejša sistema na svetu. Res pa je, da se je potrebno tu soočiti in sicer povsem kladno krvno in pragmatično z ovirami na tej poti in tu Eh, tudi pozivam parlament in vabim parlament k sodelovanju in eh, k eh, natančnemu spremljanju obeh dosjejev. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Baro. Tako sedaj pa govornik v imenu političnih skupin. Najprej gospod Simon Busutil, dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Prosim. Eh, gospa predsedujoča, eh, najprej se zahvaljujem podpredsedniku za njegova pojasnila in eh, želim tudi pojasniti, zakaj smo želeli imeti to razpravo. Namreč območje Schengen se nam zdi izjemno pomembno, Pomembno je zato, ker gre tu za prost pretok državljanov. To območje pa ne glede na to, da želimo zagotoviti polno, eh, v polni meri prosto gibanje, pa ne želimo, da, po tem območju, da se po tem območju eh, sprehajajo eh, tudi kriminalci. In eh, zato eh, odtot ta prizadevanja za nove sisteme, SIS in eh, VIS, da bi zagotovili na eni strani prosto gibanje državljanov, na drugi strani pa tudi zausto, zaustavili kakršnokoli prosto eh, gibanje eh, storilcev kaznivih dejanj. Eh, in to, zato sta sistema zelo pomembna in eh, to bi se pravzaprav moralo zgoditi že dosti prej. Zdi se, da bo treba tudi še nekaj časa čakiti. In zato smo tudi tu in zastavljamo komisiji ta vprašanja, zato da bi izvedeli za razloge, za zamude in tudi kakšna so lahko jamstva, da bi bilo moč eh, te sisteme eh, učinkovito eh, uresničiti in izvajati. In potrebno je tudi reči, da je naš končni cilj sodelovanje s komisijo na tem področju, da bi zagotovili, da bo šengensko območje delovalo v polnem interesu državljanov. In e, e, sicer tako, da ne bi tu imeli tisti, ki imajo slabe namere, kakršnokoli možnosti. Hvala lepa v imenu SND. Gospod Klot Moraješ, tri minute, prosim. Komisar, hvala, da ste prišli danes, da nas obveščate o teh problemih. Hvala lepa eh, za eh, to podrobno predstavitev in eh, to ocenimo. In kot gospod Busutil bi tudi sam rad podal skupna pojasnila o zaskrbljenosti glede teh zamud z vidika SIS 2 in eh, viz in eh, tej resoluciji smo se pridružili ravno za te zaskrbljenosti in gospod Koeljo in drugi v eh, tem že nekaj časa govorijo. In zato je potrebno povedati, gospod komisir, da te visoke, te velike zamude so seveda predmet zaskrbljenosti, na drugi strani pa se tu zauzemamo za polno odgovornost, zlasti ko govorimo o občutljivih podatkih na tem področju. In so, parlament eh, mora biti na tekočem o razvoju eh, teh sistemov in je tako tudi že večkrat v preteklosti zahteval. In eh, men, želimo seveda tudi biti razumni, ne želimo postavljati nobenih nerazumnih zahtev, želimo enostavno biti informirani o sedanji situaciji, dobiti pojasnila o razlogih za te zamude in da bodo problemi odpravljeni. To je zelo pomembno, kaj ti v vpliva na veliko število ljudi, eh, tako državljanov kot eh, nedržavljanov Evropske unije. Poleg teh vprašanj odgovornosti in učinkovitosti je potrebno opozoriti tudi na naslednje. Vse vsta tehnični, tehnološki napredek. Eh, Mnoge države eh, so se srečale s problemi pri lastnem razvoju, eh, pri lastnih podatkovnih eh, bazah eh, in podobno in zato je potrebno zagotoviti ustrezno zaupanje v sisteme. Zato je potrebno skupaj z vsemi političnimi stranke ugotoviti, odkot ti problemi, kako jih premustiti in narediti eh, vse, da se nekaj iz tega tudi naučimo, da pridemo do skupnih sistemov in da eh, zlasti lahko razpolagamo s polnim nadzorom. To ne zadeva samo tehnično, tehnično sodelovanje, ampak tudi sodelovanje javnosti in ustvarjanje potrebnega zaupanja javnosti, zato da se o tem razpravlja odprto in, da, eh, in sicer s tem, da se pride tudi do rezultatov. Hvala. Hvala lepa. Naslednja govornica v imenu Alde, Sarah Latford. Pet minut, prosim gospa predsedujoča še nekoliko nisem imela v zadnjih desetih letih toliko priložnosti v istem večeru spregovoriti deset minut. No, kakorkoli že. Tudi jaz sem hvaležna eh, podpredsedniku Baruoju, da je prišel in da nam poroča o teh problemih tako da eh, ni toliko, da ni potrebno toliko eh, spraševati oziroma zahtevati eh, ažurnih podatkov. In vsi vemo, da se problemi pojavljajo, to vemo iz spremljanja zadev na nacionalni ravni. Žal pa eh, ko je govora o dveh tako občutljivih velikih sistemov, kot so SIS-2 in pa eh, VIS. Ko gre za to, potem je tu na eh, kocki seveda tudi celotno vprašanje evropske notranje varnosti in pa tudi vizumske politike. In kot poročevalka o informacijskem sistemu, tu smo bili pod, prisko, pod pritiskom jeziki zakonodaje, kaj ti želimo napredovati in narediti stvari v rokih. Zato je seveda vsakršna zamuda veliko razočaranje. In eh, želela bi vas vprašala, kakšne pa bodo posledice za prosilce vizumov, Ali to pomeni, da bomo imeli upraviti z veliko zmedenih ljudi, eh, kajti govorimo o 20 milijonih prošen na leto in eh, vse to seveda zelo eh, vpliva. Potem pa tudi različni dogovori glede podizvajalcev oziroma tega, kar se naredi z podizvajalci. Ali lahko poveste tudi, za kakšne sankcije oziroma penale gre, eh, potem kolikšna so predvidena dodatna sredstva. In eh, tudi gospod Baro, ali še, ali še vedno zaupate izvajalcu ali pa razmišljate tudi o možni ukinitvi pogodbe. Vse to tudi vpliva na vzpostavitev agencije za vodenje, splošno vodenje v bodoče in mislim, da e, so nekateri cili, ko gre za zbiranje podatkov in tako dalje, da bo vse to ponovno potrebno uh, pretresti, če bomo želeli resnično razrešiti vse probleme tehnološke infrastrukture. In še zadnja stvar, ki me zanima. Splošna ocena je, da eh, bo SIS-2 operativen v zadnjem četrtletju leta 2011 in eh, ali lahko eh, torej pričakujemo še kakšno zamudo. Leta 2012, Eh, britanska vlada eh, ni skoristila priložnosti, da eh, izvaja SIS-1 in eh, že veliko predtem bi bili lahko to naredili, vendar pa je bil odgovor, raje bomo počakali na SIS-2 z vidika olimpijskih igr eh, leta 2012. Evropska varnost pa bi lahko trpela, če Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo ne eh, sodeluje ne, in sicer predvsej preden bo prišlo do olimpijade leta 2012. Ali nam prosim lahko komisar Baro poveste, kakšne bodo možne posledice z vidika varnosti olimpijade, zlasti pa eh, s pričo lokacije v Londonu in eh, to nas še kako zadeva, eh, glede na to, da je to naše volilno okrožje. Ta varnost olimpijade nas prav gotovo zelo skrbi. To so bila moja vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govornica v imenu zelenih, gospa Tatjana Ždanoka, tri minute, prosim. Hvala lepa. Tudi sama bi rada v imenu svoje skupine se zahvalila komisarju Baroju za njegova pojasnila. Prav tako obžalujemo sedanje razmere, ker se SIS-2 in VIS tiče. Naj pa tudi izrečem nekatere druge skrbi. Kot veste, ima skupina DAO svoje zahteve glede biometričnih podatkov v sistemu SIS in VIS. Naj orišem naše stališče. Kot Sarah Latford imam tudi sama zelo veliko časa na razpolago, ne 10, 6 minut, pa vendar tudi to je zelo veliko. Tudi mi obžalujemo, da ima vedno več organov dostopa do teh sistemov. V tem trenutku nas skrbi, da se to spreminja iz, tehnične, iz tehničnega v bolj splošni sistem nadzora in spremljanja. Sedanji pravni okvir je utemeljen na najvišjih standardih in potrebnem sprejemu pravnih instrumentov. To je predpogoj za izvajanje teh novih sistemov. Prav tako obžalujemo pomankanje sodelovanja strani sveta, še prav posebno zavračanje uporabe soodločanja za izvedbene postopke. Upamo, da bomo v prihodnosti pridobivali zanesljive podatke o testih in tako dalje. Ne želim ponavljati vprašanj glede pogodb in obvez, ki izhajajo iz leteh. Kaj se bo torej zgodilo, če test ne bo zadovoljil, prav tako pa bi radi vedeli, kateri vzroki tičijo za tem, če seveda. Izognili bi se tudi veliko vprašanjem, če bi naš parlament že od samega začetka lahko dejavno sodeloval v celotnem postopku. Zato upam, da bo to pokazalo, da je sedaj pravi čas za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Evropski konzervativci in reformisti. Kirkop, dve minuti, prosim. E Gospa predsedojoča, zelo sem vesel te razprave, tudi v imenu ECR. Zelo pomembno je, da komisija spregovori o tem saj zapravljamo veliko evropskega davkoplačevalskega denarja. Javnost to seveda zelo zanima. Očitljiva zadeva je, gre za izmenjavo podatkov in zbiranje podatkov. Zelo veliko je bilo zamud, kar pomeni, da novi sistem še ne deluje. Sedaj obstaja dvom o izvedljivosti projekta. Rad bi vprašal komisijo, zakaj je prišlo do takšnih zamud in preveč porabe denarja. Kaj se je storilo, da bi to preprečili? Radi bi, da bi izvedli več o finančnih vidikih in izvajanju tega postopka. Kot je zapisano v resoluciji, Združeno kraljestvo kot ne polni član Schengna in tudi druge države članice ne bodo želele biti članice sistema SIS, dokler ne bomo našli rešitve. Pravi tudi vprašal, kako smo ukrepali proti pogodkom glede terjatov. Radi bi pojasnila, o razlogih, zakaj bi jim še vedno morali zaupati. Pogodbenikom namreč o njihovo zaupanje, da bo sistem uspel razviti. Ali ta projekt sploh ima prihodnost ali bi morali razmisliti o celotni pobudi. Kot je dejal komisar Baron, nekatere države zamujajo, vendar pa brez zaupanja jih ne moremo kriviti. Evropski parlament mora biti vse čas obveščen o dejanskem stanju glede izvajanja teh sistemov. Veselim se, da bom slišal odgovore na vprašanja, ki smo jih s poslanci zastavili. Hvala lepa. Sedaj pa Kornelija Ernst v imenu GUE NGL. Minuto in pol, prosim. Jetzt. Sagen, dass wir Najprej želim povedati, da ne delimo skrbi Evropske ljudske stranke. Nadaljni razvoj SCS 2 ni potreben in je napačen. Mnenja smo zato iz treh razlogov. Tajni in policijski podatki so namreč pomešani in tako nastaja sistem, ki ga resnično ni več možno nadzorovati. In tukaj ni možno zavarovati niti osebnih podatkov. Drugo so biometrični podatki, ki bodo tudi v tem sistemu. In tukaj gre za velik poskus. Tretjič pa gre za to, da je SIS-2 tudi nekaj, kar bi ne uporabljali proti nezakonitemu priseljevanju. Zato naš predlog, veste, da obstaja SIS-1 in predlagamo, da bi razvijali uh, ta sistem One for All. Mislim, da je to razumno. Uh, čeprav smo slišali veliko kritik. Vseeno pa menimo, da s tem pristopom, ki ga uporabljamo sedaj, ne moremo nadaljevati. Naj bom še bolj preprosta. Sistemu SIS-2 ni uspelo. In mislim, da ni smiselno nadaljevati z njim. Pomembno je, da prihranimo denar, ki smo ga napak porabili zato nimamo toliko težav s celoto in nas tudi ne skrbi zamuda SIS-2. To pravim tudi iz vidika nekoga, ki prihaja Saške, meje s Češko in Polsko. Vem, da bi bilo bolje storiti kaj za stabilizacijo znotraj policijskih organov, kot pa uvesti nekaj takega. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še ostali govorniki. Kot prvi ima besedo Carlos Coelho, tri minute. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil pri podpredsedniku komisije, gospodu Baroju. Dobro pa bi bilo slišati tudi svet, kajti potem bi bilo bolj enostavno, če bi se pogovarjali neposredno in ne prek komisije. Že pred nekaj leti je bil podeljen mandat za drugo generacijo sistema SIS marca 2007 bi naj začel veljati. Prišlo pa je do veliko zamud, še vedno ni uporabilen. Nekateri pravijo, da se to ne bo zgodilo niti pred letom 2012. Drugi se nasplošno sprašujejo o tem projektu, če bo sploh kdaj začel delovati. To ne velja samo za sistem SIS, to velja tudi za VIS, gospod podpredsednik komisije Baro, je zelo kompetenten človek in pokazal je tudi veliko vizije. Sistem SIS se še ni začel. Ko je postal pristojen za to področje, je postalo jasno, da bo potrebno kaj storiti. Tudi glede podjetja, ki je bilo najeto za izvajanje tega sistema. Zakaj pravzaprav potrebujemo sistem SIS za nadzor zonanih meja? Ali resnično potrebujemo biometrične podatke in druge stvari? Zdaj bomo imeli dva pomembna testa. Najprej 22. septembra in potem še marca 2010. Potrebno je testirati sistem dve uri in dokazati, da vse resnično deluje. Rad bi izvedel, ali obstaja kakšno tveganje pri teh testih, pri prvem testu decembra in zato, da bi zmanjšali tveganje, ali bi lahko zmanjšali število držav, ki bodo sodelovali. In nadalje, ali so ti testi del pogodbe s podjetjem, ali bodo to dodatne potrebe z dodatnimi stroški. ali smo zaradi težav najeli kakšne druge službe in kakšni so bili stroški povezani s tem, zamude, ali bo to povezano tudi s testi in ali je to vodilo do tega, da smo kaznovali podjetje in kakšna je bila vsota. Ali komisija meni, da če bi vse skupaj izklopili, da bi to pomenilo novo pogodbo in kakšne posledice bi to imelo za SIS. In končno, ali je res, da se je Romunija umaknila in da ne sodeluje več pri tem. Gut, dank. Hvala lepa. Na razpolago imamo še kar nekaj časa. Vendar pa vseeno prosim, da se držite časa za govor. Naslednji je gospod Štraser, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Skušal se bom držati časa za govor. Nasplošno podpiramo sistem SIS-2 kot notrni minister. Na začetku 2000 sem se zelo zauzemal za ta sistem. Takrat so nam obljubili, da bo uveden leta 2007 tudi zato, ker to nujno potrebujemo zaradi novih držav članic, da bodo lahko sodelovali pri varnostni strukturi. Nove države članice so postale, torej te novejše države članice so sedaj že kar nekaj časa v EU, sistem pa še vedno ne deluje. Potrebno se je natančno povprašati po sistemu, potrebno se je ogledati posledice in vzroke, zakaj ne deluje in moramo se kaj naučiti za prihodnost. Priznati moramo, da je komisija stavila vse na to, da bi še naprej razvijala sistem SIS-2, oziroma zakup tudi ne preveč dobre teste. Vendar pa je jasno, da ni potrebno sklepati prevelikih kompromisov, kajti to gre na račun zanesljivosti in stabilnosti sistema. Zato bi morali kakršnokoli dodatno finančno obremenitev, ki bi izhajala iz testov ali analize, preprečiti. Prav tako moramo preprečiti nadaljne zamude pri sistemu. Zato pa potrebujemo stotstotno preglednost, potrebujemo zelo jasen jezik tudi glede tistih, ki izvajajo te projektove imeno komisije. To mora pomeniti, da mora priti tudi do finančnih posledic, če bo potrebno za te ponudnike pri projektu. Ähm, Hvala lepa, ne samo zato, da ste se držali časa za govor, temveč zato, da ste bili nekoliko krajši. Naslednja je Edith Bauer, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Leta 2006 so nove države članice čakale na to, da bodo pristopile k šengenskemu pravnemu redu. In takrat so nam zastavili pogoj, da mora SIS-2 delovati. Medtem pa se je izkazalo, da ta sistem ne deluje. Potem je bilo rečeno, da bi morali morda spremeniti nekatere tehnične podrobnosti ko je portugalsko predsedstvo iskalo rešitev in ko so jo našli, je bilo to dobro. Če je ne bi, ne bi moglo priti do tega, da bi nove države članice pristopile k šengenskemu pravnemu redu. Morali smo sklepati nove pogodbe, namenjena so bila dodatna sredstva za SIS 2 prav tako pa smo morali financirati tudi sistem SIS-1. Gre za torej dvojno financiranje in to seveda stane davkoplačevalce predvsej denarja. Seveda ne gre za investicijo samo za varnost državljanov. Za razliko od kolegice iz eh, GUE-NG menim, da to lahko prinese kakovostno spremembo pri varnosti Evrope kar se tiče zamud. Tukaj imam vprašanje. Od 2001 do 2007 je, bil predviden, je bila predvidena izgradnja sistema. Danes pravimo, da bomo morda čez deset let to uspeli. Gospod komisar, pa saj ne more biti toliko negotovosti v določenem sistemu, da se projekt, čas projekta podvoji. Seveda so najpomembnejše podrobnosti, vendar pa vprašanje je, kaj je v ozadju vsega tega. Ali morda ne gre za to, da nekatere države članice namenoma zavlečujejo? Kakšna jamstva obstajajo za to, da se to ne bo ponovilo tudi pri sistemu VIS? Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedojoče. Gospa Lukačevska, prosim, minuta. E, bardzo za na opužnjenje. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Glede na zamudo pri izvajanju SIS-2 in nekatere napovedi obstajajo, da ne bo polno operabilen do konca 2011, celo 2012, se je EU odločila testirati funkcionalnost tega sistema. Če ne bo funkcionalen, bomo uporabili alternativni sistem, namreč SIS-1. Naslednje vprašanje, ali je komisija pripravljena na ta alternativni načrt in kako se boste lotili vprašanja investicij nekaterih držav članic, kar se nakupa opreme za novi sistem tiče. Ali boste uporabili te naprave za poganjanje starega sistema? Sonst? Nihče drug se ni javil k besedi, zato sedaj spet vračam besedo komisiji. Gospod komisar Baro, prosim. Hvala, gospod predsedujoča. Jasno, ne morem odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja spričo tega, da se nahajamo v težkem trenutku, kar zadeva vis, gre za teste, ki vplivajo na osrednji sistem in ki naj bi bili dokončani do 11. novembra, kar zadeva SIS-2, pa gre za eh, tak eh, temeljni kamen tako ključno fazo oziroma merilo, ki ga bo potrebno izvesti oziroma uresničiti do konca leta. Naj se zahvalim vsem za vprašanja, za pripombe. Želel bi si, da je Evropski parlament polno vključen v vse informacije. Naj vas spomnim, da sta bila oba sistema zasnovana s strani držav članic, ki bi rade na eni strani skoristile eh, prosti pretok ljudi, na drugi strani pa, kot, je, eh, kot sta poudarila eh, Claude Moraes in gospod Busutil, tudi preprečiti drugačno delovanje. Gospa Latford, ki je spremljala kot poročevalka ta problem, je na tekočem. In to, kar lahko rečemo, da bo v okviru visa prišlo do izvedbe testov, ki naj bi bili dokončani do 11. novembra, da bi se ugotovilo, ali je možno, ali so spremembe možno. In eh, lahko rečemo, da gre za dobro zgradbo v primeru visa, da je sicer nekaj težav, vendar da jih je možno odpraviti. Uh, na to pa bo na podlagi testov prišlo mogoče tudi do sprejetje odločitve za prekinitev pogodbe z izvajalcem. Vendar je sedaj to še preuranjeno reči. Vse je odvisno od časovnice. Naj vas spomnim, da eh, se je svet leta 2005 odločil, da morajo države članice na dosleden in usklajen način začno izvajati sistem in da bo eh, se bo to začelo izvajati enkrat, ko bodo vse države opravile potrebne prilagoditve in sprejele potrebne ukrepe za prehod na viz. In prva regija, to je Severna Afrika, eh, kjer se nahajajo države, ki eh, predstavljajo še največje varnostno tveganje kar pomeni, da je potrebno da zagotoviti, da bodo vse države članice postale operativne operativno, da bodo lahko začele izvajati ta sistem in če naj bi osrednji sistem deloval korektno. Eh, teh, te zamude se strani nekaterih držav pa navajajo na vprašanja glede morebitnih nadaljnih zamud. Kar zadeva gospod Latford, eh, ki je govorila o olimpijskih igrah, upamo, da bo do takrat prišlo do napredka. Res pa je, da smo tudi predvideli, da bi se lahko Združeno kraljestvo priključilo na SIS-1 eh, z vidika olimpijskih igr poudariti tudi želim, da, eh, da upamo, kar zadeva prosilce eh, za vizume, da bomo lahko spoštovali zastavljeno časovnico, kajti sicer bi lahko prišlo do precejšnjih eh, tveganj ko gre za iskanje eh, oziroma za prošnje za izdajo vizumov pri konzulatih. In to bi lahko bilo sicer ogroženo. Gospa Zanoska, ki je govorila o biometričnih podatkih, potem o, o nadzoru nad sistemov, mislim, da bomo lahko o tem še govorili, vendar pa bo eh, to nadzor potekal na podlagi določenega števila jasnih pravil želel bi tu omeniti tudi to, kar je povedal gospod Timothy eh, Kirkhope in pa gospod Koeljo. Gospod Koeljo pozna dobro sistem SIS-2, eh, želel bi mu odgovoriti, eh, sicer pa, če dovolite, bi vam tudi pisno odgovoril na vaših sedem vprašanj kar že lahko rečem, je, da je komisija začela s pogajanji v okviru sedanje pogodbe z izvajalcem in sicer za dvoje naročanje storitev in opreme za izvajanje prvih testov in pa osnovna pogodba, ki naj bi omogočila izvajanje potrebnih faz v okviru SIS 2 ob koncu julija meseca. Res je, da je izvajalec tu opozoril na zahtevno specifikaciji, zapleteno specifikaciji, eh, ki eh, pravzaprav otežujejo izvedbo te prve ključne faze. Tu gre za pogodbo, ki predvideva skratka zaključek eh, te faze. Hkrati bi želel tudi reči, da je ta rok za realizacijo omogočil, da ugotovimo, ali si z dve sloni na racionalnih osnovah in pod pogojem, da pride do določenih prezidevanj, je sistem lahko še popraviti, eh, popraviti, možno popraviti in sicer na podlagi nekaterih potrebnih korakov. Smo pred zelo ambicioznim projektom, to bi želel povdariti in zato ni lahko pravzaprav zlahka predvideti, do česa vsega bo še prišlo. Želel sem reči, da smo predvideli tudi kazni, pogodbene kazni s konsorcijem eh, Hewlett Packard, In eh, tu smo torej predvideli pogodbene sankcije, zato da jih na eni strani kaznujemo za nezmožnost eh, izvajanja pogodbenih obveznosti in sicer glede na eh, fazo za izvajanje tega, kar je bilo zastavljeno in pa eh, tudi za druge zamude, ki se nanašajo na zamude pri testih, ki, eh, se, ki zadevajo trajanje. Te kazni naprimer znašajo približno 2 do 3 milijone evrov. E, to velja za, za e, viz sicer pa je bilo vse umeščeno v okvir odpravljanja napak. In eh, sicer bo moral izvajalec pokrivati stroške za zamude. Spoštovani poslanke in eh, poslanci, moram reči, da v upoštevanju sedanjega stanja stvari eh, Eh, kar pa pomeni, da dokler ne bomo poznali izida testov eh, pred 11. novembrom ali pa, kar zadeva viz 2, da bo prišlo do preverbe na podlagi zastavljenega cilja, ko bomo lahko ugotovili, ali je ta arhitektura oziroma zgradba eh, še veljavna. Je pač situacija taka, kot je, in več kot to ne morem povedati. Lahko pa rečem, da je dobrodošlo, da nam parlament pri tem pomaga, da tudi spodbudi izvajalca. Kot veste, sem se celo osebno zauzel za te zadeve in eh, upam, da bom tako kot v primeru projekta Galileo eh, uspel rešiti ta dva sistema oziroma ta dva projekta, ki sta izjemno pomembna z tehnološkega vidika. Eh, gre tudi za zagotavljanje ustrežne učinkovitosti in lahko bi bila zelo učinkovita. Torej države članice naj tudi same eh, spodbujajo in odigrajo svojo spodbujevalno ulogo. In eh, kot je že bilo rečeno, pravzaprav gre samo za manjše število držav, ki zamujajo upam, da sem odgovoril na, vaša, na vsa vaša vprašanja. Sem na razpolago parlamentu za vsakršne informacije eh, in eh, posredovanje podatkov in zlasti v okviru tudi zastavljenih vprašanj danes večer. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše odgovore. Za zaključek razprave imam tri predloge za resolucijo. Razprava je končana glasovanje pa bo v četrtek ob 11. Poleg tega naj napovem, da bo naslednje zasedanje jutri od 9. do 13. potem pa od 15. do 21. Dnevni red imate v dokumentu za plenarno zasedanje.